Ja. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Bomo spet začeli in sicer je na, nam ostala samo ena točka dnevnega reda, posebno poročilo v zvezi z Grčijo posredovanje komisije v grški finančni krizi. Pristojni poročevalec sodišča je gospod Mogoruca, naš poročevalec pa je gospod Takula. Gospod Mogoruca, takoj vam dajem besedo. Eh, dear Madam Chair, gospa predsedujoča, dragi člani odbora za nadzor proračuna v Evropskem parlamentu, želim se zahvaliti odboru za to, da ste me povabili, da predstavim posebno poročilo revizijskega sodišča o posredovanju komisije v grški finančni krizi. Veliko veseljem je, da sem tu z vami in da vam lahko predstavim ugotovitve. To poročilo je del revizij, ki jih je računsko sodišče izvedlo v zadnjih letih v na področju finančnega in ekonomskega upravljanja. Lansko leto smo naprimer objavili poročilo o upravljanju programov finančne pomoči za Irsko, Portugalsko, Latvijo, Mačarsko in Romunijo. Razen tega smo Eh, objavili poročilo o tehnični pomoči, ki jo je komisija zagotovila Grčiji. Programi, ki sedaj potekajo že 8 let v Grčiji, naj bi vzpostavili dobro in trajnostno ekonomsko in finančno situacijo in razen tega naj bi ponovno vzpostavili sposobnost države, da se sama v celoti financira na finančnih trgih. Naša revizija ocenjuje, ali je upravljanje te, teh programov strani komisije bilo primirno. In sicer smo si ogledali, ali je komisija imela na voljo ustrezne ureditve za upravljanje teh programov, ali so politični pogoji eh, bili eh, pripravljeni na ustrezen način in tudi izvajani na ustrezen način in ali so programi eh, izpolnili glavne cilje. Za tretji eh, program, ki še poteka, smo se osredotočili samo na um, vidik oblike tega programa. Želimo povedati, da nismo um, ocenjevali ukrepov Mednarodnega denarnega sklada in ESM in tudi nismo eh, ocenjevali ukrepov grških organov. Um, kar zadeva tam, kjer je vključena tudi Evropska centralna banka, smo poskusili oceniti operativno učinkovitost pri upravljanju upravljanja banka, banke tam, kjer je vključena v ta program. Vendar dokumentacija, ki so nam jo dali na voljo, ni zadostovala, da bi ustrezno lahko izvedli to revizijo oziroma oceno pri posredovanju ECB v grški finančni krizi. In zato eh, je naše poročilo zelo omejeno, kar zadeva ECB. Gospe in gospodje, želim usmeriti vašo pozornost na prvi del poročila, kjer um, um, podajamo svoje ugotovitve glede tega, kako je komisija um, ravnala s temi programi. Um, predpostavke v makroekonomskem modelu niso dovolj utemeljene, to ugotavljamo. In razen tega, podporni dokumenti za spremljanje naših obiskov, eh, ti eh, dokumenti so bili um, primirni. Želimo, želeli bi isto analizo izvesti tudi za ECB, vendar je banka to preprečila želim vas opozoriti na to, da se soočamo s podobno situacijo v poročilu, ki smo ga objavili lani in sicer o enotnem nadzornem mehanizmu, kjer nam je Evropska centralna banka posredovala zelo malo informacij, ki bi jih potrebovali za tako revizijo. Sedaj pa vam želim podati kratek pregled nad glavnimi zaključki iz tega poročila. Torej, Prvi program je bil oblikovan v situaciji um, skrajne sile in upravljanje vseh treh programov je bilo pod vplivom političnih in ekonomskih negotovosti. Skoraj eno leto je komisija potrebovala, da vzpostavi ustrezne postopke. Prvotno so bili nekateri pogoji zelo ohlapni vendar ugotavljamo, da se je oblikovanje teh programov s časom izboljšalo. Ti pogoji niso bili omeščeni v neko širšo strategijo rasti za Grčijo, tako smo ugotovili, torej strategijo, ki bi trajala dlje, kot trajajo programi sami. Kar zadeva makroekonomske pred, predpostavke, smo mnenja, da so te predpostavke interno konsistentne, vendar niso ustrezno utemeljene in tudi ne predvidevajo ureditev za um, pregled kakovosti. Te um, projekcije so podcenjevale obseg ekonomske krize v Grčiji, um, tudi če komisija um, če, če tudi isto velja tudi za druge mednarodne organizacije, ki so takrat ocenjevali situacijo v Grčiji. Sodelovanje z drugimi partnerji je bilo učinkovito, kljub kompleksnim institucionalnim ureditvam, ki pa nikoli niso bile formalizirane tako, da bi bile zagotovljene tudi transparentnosti transparentnost in vloga in odgovornosti partnerjev. Eh, program vključuje strukturne reforme in eh, zadeva skoraj vse funkcije grške države. Pri ocenjevanju um, izvajanja teh reform smo se osredotočili na štiri politična področja. Obdavčitev, javna uh, uprava, trg dela in finančni sektor. V drugem delu poročila najdete nekaj um, ugotovitev v zvezi s temi političnimi področji. V zadnjem delu poročila se fokusiramo na specifične cilje programov in ugotavljamo, da so cilje bili doseženi samo deloma, deloma zaradi politične in ekonomske nestabilnosti v državi. Um, ti programi so spodbujali reforme in so preprečili plačilno nesposobnost Grčije. Vendar sposobnost države, da se financira na finančnih trgih, ostaja velik izziv. Programi so privedli do bistvene davčne konsolidacije in zagotovili kratkoročno finančno stabilnost. Finančni sektor je bil bistveno restrukturiran, vendar z razmeroma visoke stroške. Kaj torej priporoč, priporočamo? Poročilo vseboje 11 priporočil um, za um, prihodnje um, programe pomoči. In sicer komisija mora izboljšati uh, splošne postopke za oblikovanje programov in mora določiti tudi vlogo partnerjev. Razen tega mora bolj učinkovito um, razvrstiti pogoje po prioritetah in to je treba vključiti v širšo strategijo za državo. In treba upoštevati tudi treba upo, upravne zmogljivosti države članice. Razen tega Eh, je, se je treba bolj lotiti pomankanja podatkov in treba je tudi bolje utemeljiti predpostavke in tudi spremembe ekonomskih kalkulacij. In razen tega je treba po zaključku programov jih ustrezno oceniti in na koncu priporočamo komisiji, da analizira um, Eh, eh, okvir pomoči za obdobje program, po eh, programu, po poteku programa in da ugotovitve upošteva pri finančnih potrebah za to državo v prihodnosti. Hvala. Ja, takoj po objavi sem si prebrala to poročilo in imam več kot samo eno vprašanje. Naš poročevalec pa je gospod kolega Takula, ki mu sedaj dajem besedo. Hvala. Gospa predsedujoča, želim se zahvaliti eh, računskemu sodišču za to poročilo. Res pa si je treba to poročilo ogledati bolj podrobno, kaj ti vsebuje različne elemente, ki se jim je treba posvetiti, da bi imeli celobit pregled nad situacijo. Eh, mogoče ni treba povdarjati, da se to poročilo um, osredotoča na veliko enoto in mnogi problemi so tudi specificirani v tem poročilu. Finančna pomoč Grčiji. Um, um, to ni zagotovila samo komisija, temveč tudi ECB in uh, Mednarodni denarni sklad in razen tega je komisija. Um, sodelovala pri programu za komisijo, za Evropsko unijo, vendar tudi države članice so pri tem sodelovali. Komisija je bila samo eden od upravljavcev tega programa. Um, trojka je torej izvajala ta program in IK uh, eh, lahko opravi revizijo samo eno inštitucijo, to piše v poročilu. Uh, in ECB tudi ni um, posredoval ustreznih dokumentov za tako revizijo. Mislim, da je to popolnoma nov vidik v naši razpravi, kar zadeva torej pristojnost za ocenjevanje različnih inštitucij. Nesrečno dejstvo je, da ECA si ni mogla ustvariti popolnega pregleda nad dejstvi. Uh, um, ki vplivajo na ta problem. Mogoče bi Eka poznaje že lahko podrobnost, navedla podrobnosti tega. Potem druga stvar, ki je predstavljena v poročilu, je politična situacija v Grčiji. V času teh finančnih programov. Ne moremo spregledati te podrobnosti, kajti to vpliva na celotno izvajanje programov, ki so bili povezani z eh, reformami na različnih političnih sektorjih. Mislim, da je. Um, torej gre za obrestne mire grških obveznic, Eh, potem evropski eh, program prilagoditev ehm, in Grčiji se je tem, eh, pri tem pomagalo. Um, um, ena stvar, ki jo želim poudariti, um, kakšna je bila utemeljitev za čas, v katerem je bilo pripravljeno to poročilo, ali nam bi sodišče uh, um, lahko povedala, zakaj ste poročilo pripravili ravno ob tem času ali je kakšen razlog, zakaj ste potrebovali tako dolgo. Ta, to poročilo eh, je pripravljeno na sredini izvajanja tega programa. Tri leta ste pripravljali to poročilo in tu se lahko tudi veliko zgodi. In imam tudi vprašanje za komisijo glede potekajočega programa. Kako trenutno zgleda, ali so problemi isti ali pa se mogoče soočamo z novimi. In še nekaj, eh, kar je pomembno v razpravi o Grčiji. Zanimivo bi bilo, če bi tu nekdo zastopal tudi Grčijo, da bi Grčija lahko zauzila stališča do teh ugotovitev. Mislim, ne moremo spregledati uspešnosti teh reform. Problem pa ostaja eh, pomankanje preglednosti. Zelo pomembno je, da pri tako velikih programih, kot je ta, da se jih upravlja na pregleden način. Seveda lahko samo upamo, da je sedanji program zadnji, ampak če bi v prihodnosti potrebovali še kak program, bo preglednost ključni dejavnik pri tem. Hvala, to je eh, bil moj prispevek. Hvala. To so pomembna vprašanja, na katera bo komisija mogoče m, mm, odgovorila takoj in potem tudi takoj računsko sodišče, potem pa se jih je še osem prijavilo za razpravo. Okay. Äh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča, da ste mi dali besedo. Spoštovana predsedujoča, spoštovani člani odbora za proračunski nadzor. Evropska komisija pozdravlja posebno poročilo Evropskega računskega sedišča, ki eh, zajema obdobje izvajanja pakta stabilnosti in eh, rasti in eh, izvajanje programa v okviru ESM. Torej, komisija je eh, seveda pripravljena na analizo eh, svojih dejavnosti in pozdravlja vsa priporočila za izboljšanje zasnove in pa izvajanja programa finančne pomoči. In zaradi tega Evropska komisija sprejema vsa priporočila Evropskega računskega sodišča in eh, izvedli bomo jih eh, do konca leta 2018. Veliko eh, določil se v tem trenutku že izvaja v okviru programa za stabilnost. In Evropska komisija je že lahko dala povratne informacije na eh, poročilo eh, računskega sodišča. In to je mogoče že prvi odgovor na vprašanje eh, poročevalca. Naj z dvema primeroma pokažem, kako izvajamo priporočila. Priporočilo številka dve pravi, da bi morala Evropska eh, komisija dati prednost tistim ukrepom, ki so namenjeni boju proti neravnotežjem, eh, ki prepričujejo uspeh programa. Naj vas spomnim, da preden eh, so v Grčiji podposali memorandum o razumevanju, smo eh, se pogovorili o vseh eh, posameznih ukrepih, tako na politični, kakor na tehnični ravni. Želeli smo namreč zagotoviti popolno razumevanje eh, procesa izvajanja reform. Nekateri pogoji so zapisani bolj nasplošno jasno so zastavljeni končni cilji, eh, jasna navodila pa eh, so eh, dana v posameznih korakih za izvajanje reform. V trenutnem programu smo uvedli koncept ključnih ciljev, tako da bi eh, bila zasnova še jasnejša in da bi eh, lažje zastavili prioritete. Torej, kot vidite, eh, smo že v postopku izvajanja teh eh, priporočil Evropskega računskega sodišča. Potem računsko sodišče pravi, da naj bo Evropska komisija bolj sistematična pri oceni držav članice njihovega izvajanja reform. Glede tega želim povedati, da, so, eh, da smo ne le ocenili kapacitete držav članic, ampak eh, da smo skušali odpraviti pomankljivosti na upravni ravni, recimo z vzpostavitvijo delovne skupine za Grčijo. Tudi tehnična eh, podpora eh, je bila eh, jasno usklajena z programom za stabilnost. In cela vrsta reform v tem programu je bila vključenih v memorandum o razumevanju tri mesece eh, po vzpostavitvi programa ESM se je Evropska komisija dogovorila z eh, grško vlado o eh, tehnični podpori strukturnim reformam. Strukturne reforme oziroma um, delovna skupina ponuja pomoč državam članicam in uh, tudi drugim organom na vseh področjih izvajanja reform v okviru tega programa. Torej, uh, veliko uh, smo storili tudi kar zadeva pomoč. Torej, kot so uh, povedali že poslanci, je ključnega pomena, da se osredotočimo na temeljne cilje programa finančne pomoči. Gre za zagotovitev eh, dostopa do trga in pa stabilnosti. Ta program je zasnovan v obdobju akutne krize in to je še prav posebej, eh, to še prav posebej velja za eh, primer Grčije. Vendar pa je treba sistematično upoštevati tudi ekonomski in pa politični vidik vsakega programa pomoči. In v tem okviru se potem sprejemajo politične odločitve. Potrebno si je tudi zapomniti eh, natančni kronološki potek eh, dogodkov. Eh, naj spregovorim še o zaključku Evropskega računskega sodišča ki pravi, da so programi zasnovani po krizi zagotovili eh, kratkoročno finančno stabilnost in omogočili določene reforme. Mogoče bi s tem zaključila in potem bom z veseljem odgovorila tudi na druga vprašanja. Gospod Mogoruca, ali eh, želite tudi vi kaj povedati o vprašanjih? Muchas gracias, señora Najlepša hvala, gospa predsednica. Poročevalec je izpostavil zelo pomembne teme. In rad bi začel z datumom objave poročila o trajanju. In v tem smislu naj povem, da to ni bilo lahko poročilo. Imeli smo na nek način uh, eh, eh, spremenjajoč se cilj in komisija je bila zaposlena z drugim programom, ki nikoli ni bil končan. To je bil razlog, uh, zakaj smo vključili tudi oblikovanje tretjega programa v naše poročilo. Objavili smo tudi druga poročila, ki so povezana s tem. Spomnili se boste našega poročila o programih za Irsko, Portugalsko, Romunijo, Litvo in Mačarsko. In kompleksnost eh, grških programov je tukaj povzročila, da je eh, priprava tega poročila trajala dlje smo pa v tem času pripravili tudi druga poročila, eh, naprimer o zadevah, ki so tudi povezane z grškim programom. Eh, poročilo o delovni skupini Tax Force za Grčijo, naprimer. Mm, in način sodelovanja Evropske komisije z Grčijo. Dali smo pomembna priporočila za tehnično pripravo programov v prihodnje datum objave tega poročila je po mojem mnenju primeren in prav tako priporočila, ki jih je Evropska komisija sprejela. Ta priporočila bodo um, služila pri oblikovanju novih programov, če bodo v prihodnje potrebni. Se pa v procesu nadzora tega programa tudi uporabljajo ta priporočila že zdaj. Evropska centralna eh, banka še nekaj o tem, v poročilu je jasno razloženo, da komisija z drugimi inštitucijami zagotavlja tehnično pomoč za program, ki eh, je namenjen eh, določeni državi. Grške oblasti so se zavezale izvesti reforme. In naša analiza oziroma naše poročilo se omejuje samo na komisijo. Imamo Evropski mehanizem za stabilnost, eh, vi ga dobro poznate. Mi pa nimamo takih pristojnosti. Uh, kot eh, Evropsko sodišče, eh, vsaj ne v zvezi s tem mehanizmom za stabilnost. Glede Evropske centralne banke imamo tudi omejene pristojnosti. Gre samo za operativno učinkovitost eh, Evropske centralne banke. Samo to je v naši pristojnosti. In glede na te omejene revizijske pristojnosti nismo mogli izpolniti naše naloge to naše sodišče tudi zelo skrbi. Ni prvič, eh, da smo naleteli na težave. Poročilo o enotnem mehanizmu nadzora oziroma bančnega nadzora, tudi tukaj smo naleteli na težave. In to je nekaj, o čemer razpravljamo zdaj eh, na zelo poglobljen način znotraj sodišča. Eh, analiziramo to, kako bi lahko prihodne eh, deblokirali situacijo z ECB-em ali pa kako bi, če bi bilo to potrebno, eh, lahko branili naše revizijske pravice oziroma pristojnosti. To je pristojnost, ki izhaja iz pogodbe in mi moramo to izpolniti za parlament moramo zagotoviti mnenje o operativni učinkovitosti Evropske centralne banke. Grške oblasti eh, niso predmet naše revizije, ampak v poročilu priznavamo tudi, da je politična nestabilnost eh, bistveno vplivala na izpolnjevanje ciljev programa drugi program sploh ni bil zaključen. Eh, in eh, to je tudi posledica težavnih političnih okoliščin. Eh, to je vse zapisano v poročilu. V tem smislu, ko govorimo o obsegu našega poročila, bi rad zdaj priznal in se zahvalil za eh, dobro sodelovanje s službami Evropske komisije. Mi smo pripravili mnenje na transparenten način. Pregledali smo račune glede upravljanja zelo kompleksnega programa. Eh, pogledali smo tudi eh, notranje elemente, potem službe komisije In uh, včasih je bilo treba delati pod hudim pritiskom. Uh, komisija je bila pod pritiskom, pa smo vseeno našli uh, način za sodelovanje. Um, pregledali smo notranje organizacije in notranje postopke ter operativno učinkovitost uh, Evropske centralne banke in pa prispevke, ki jih je dala za ECB s tem smo začeli, ampak tega dela nismo mogli eh, v celoti izvesti in ga zaključiti. Eh, sodelovanje s komisijo pa je bilo dobro. Zahvaljujem se vsem eh, stranem. Želim pa podariti še to, da smo podali isto priporočilo kot že prej, namreč, da bi v prihodnje morali zagotoviti jasno porazdelitev odgovornosti na ta način bo tudi eh, zagotovljena ustrezna odgovornost mednarodni denarni sklad, komisija in eh, eh, banka so učinkovito sodelovali, ampak mi pa tudi nismo mogli vsega zaključiti, vsaj ne, kar se tiče e ECB. Nekaj eh, članov in pa nekaj grških kolegov, ki sicer niso člani odbora, se je javilo k besedi. Eh, dve minuti bo vsak eh, dobil na voljo. Ob 15.30 bomo prekinili sejo, kajti potem bo sledil trialog. Kolega Štehovski. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, jaz vas povsem sprašujem, ampak povedati v dveh minutah to, kar sem želel povedati, je nemogoče. Bom pa poskusil. Zelo dobro veste, da uh, uživate uh, moje popolno spoštovanje. Prvič, kar zadeva Grčijo, je potrebno uroditi, ugotoviti, da uh, številni programi izhajajo iz tega, oziroma se eh, osredotočajo na obdobje, v katerem so nastali. Zavedati se moramo tudi, da ti programi eh, vplivajo tudi na notranje probleme Grčije. Šestkrat so potekale volitve v tem času in eh, do spremembe vlade je prišlo tudi kar brez volitev. Torej, eh, Sprejeta je bila cela paleta davčnih reform, strukturnih ukrepov, eh, ki pa niso bili eh, popolnoma izvedeni. Pri tovrstnih političnih eh, spremembah je jasno, da programi ne morejo biti učinkoviti. Tako strukturne reforme nimajo takšnega učinka, kot bi si želeli. prišli smo eh, tudi do zaključka, da eh, je bila koordinacija ukrepov slaba. Eh, dovolite, da izpustim drugi del svojega govora in preidem k vprašanjem. Zakaj so odnosi le mm, neuradni in zakaj ni bilo jasno določeno, eh, kakšne so eh, pristojnosti eh, posameznih deležnikov. Kriza v Grčiji še traje, je rekla Evropska komisija. Še zmeraj to drži korega Pirinski. Pirinski? Hvala lepa. Yes. Hvala lepa. Dve minuti zadostujete za dve vprašanje. Prvo vprašanje je povezano z nečim, kar je tudi navedeno v poročilu in sicer, da je komisijo v političnem pogledu vodila evroskupina in pa odločitve, ki jih je sprejela ta skupina. Torej, strinjam se z vprašanjem eh, poročevalca in pa eh, tudi eh, sodišča, do kolikšne mere je bil postopek zasnove programa pregleden. Zanima me, do kolikšne mere je komisija eh, sprejela eh, navodila evroskupine. Drugo vprašanje pa se veže na eh, reformo trga delovne sile. Eno izmed najbolj perečih vprašanj je bilo vprašanje kolektivnih pogodb. tudi potem, ko so izvedenci ugotovili, da eh, so bili predlogi grške vlade v skladu z tem, kar je bilo zahtevano, eh, je še zmeraj bila izključena možnost eh, za pogajanja o kolektivnih pogodbah. In Tukaj gre za spoštovanje načela varčnosti, pri tem pa za ponovno uh, popolno zanikanje e, pomembne vloge e, pogajanja v kolektivnih pogodbah. Torej, v količni meri je evroskupina na to vplivala. Ja, pravi vzgled ste, kolega, pravi vzgled. Gospod Marijas. Hvala, da ste prišli. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Poskušal bom v dveh minutah povedati kaj več eh, o tej temi. To je zares eh, tema, eh, ki muči Grčijo in Evropo že kar nekaj časa. Trije varčevalni programi, ki so bili neuspešni. 14 odstotkov oseb živi pod pragom revščine, brezposelnost znaša 25 oziroma 27 odstotkov. Eh, za 30 odstotkov smo znižali pokojnine in na tisoče majhnih in srednje velikih podjetij je zaprlo svoja vrata. Torej, eh, ti eh, programi so bili neuspešni. Zakaj? Ker cilj ni bil rešiti grško gospodarstvo in to je priznal tudi gospod Dijsselblom. Cilj je bil rešiti banke, grške, nemške in pa druge banke, ki so kupile državne uh, obveznice eh, za 150 milijonov gre in žrtve uh, so uh, bili na koncu državljani. Evropska centralna banka je uspela izuzeti svoje uh, lastne obveznice uh, iz tega programa uh, in breme so nosila majhna in srednja velika podjetja. Potem pa je celo odkupila te obveznice po zelo nizki ceni. Grčija eh, nima eh, nobenih eh, sredstev in eh, si zato tudi ne more nakup, privoščiti nakupa eh, teh obveznic. Potem je bil potreben novi vrčevalni program in tako naprej. Gre za navskrižje interesov. Eh, komisija uh, mora izvesti varčevalni program, ki je bil že na začetku slabo zasnovan. Ugotovljeno je bilo, da je eh, recept napačen, ampak kljub temu se ni nič spremenilo. Takoj bom zaključil. 30 sekund. Tega nihče ne prizna. Nihče tega ni priznal. Nihče ni priznal, eh, da inštitucija tam deluje kot, kot uh, snovalka pogodb, eh, pri tem pa ne upošteva položaja grških državljanov. Čeprav se dobro zaveda, da grškim državljanom za temi programi samo škodi in temu je potrebno narediti konec in treba je priznati, da je Evropska unija za to odgovorna in da mora plačati odkloškotnino grškim državljanom. Jo. Kolega Dejank. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Eh, poročevalec je dejal, da je to zelo pomembno poročilo. Kasneje bo pripravljeno še poročilo o delovni skupini in eh, že na seji eh, vodi delegacije sem dejal, da ne potrebujemo samo kratke predstavitve, da zato potrebujemo dovolj časa. Mislim, da bi zadostovalo, če napišemo poročilo na lastno pobudo, kajti to ne zadeva le nas, gre tudi za odbor AFKO, za odbor LIBE in tako naprej. Torej, to poročilo igra pomembno vlogo. Mislim, da eh, ne bomo mogli vsega zaključiti z, kratkim, z eh, to kratko predstavitvijo. Poleg tega pa je računsko sodišče dejalo, eh, da je pristojno tudi za nadzor nad Evropsko centralno banko, predvsem kar zadeva njeno operativno delovanje ampak kljub temu eh, računsko sodišče ni moglo izvesti tega nadzora, zaradi tega, ker Evropska centralna banka tega pač ni želela in to je nemogoče. In eh, poleg tega eh, niso bili preverjeni vsi deležniki v tem postopku. To je nespremljivo. Sedaj pa k vsebini tega poročila. Grški kolegi bodo o tem povedali več. Ampak eh, meni se zdi, da. V takšnih eh, situacijah obstajajo različne službe, ki pač eh, počnejo eh, karkoli se jim pač zdi, nimajo pa nekega obsežno zasnovanega programa. Tudi nobene ocene posledic ni in ta bi morala biti izvedena. Posledic za socialno področje. Evropska komisija je sprejela določene ukrepe, ampak eh, vse skupaj kaže, da potrebujemo veliko več časa za eh, to temo. Eh, tukaj gre za dolgo predstavitev poročila sodišča, kajti ponovadi si za to vzamemo lepo ure, zdaj pa smo si kar celo uro. Nisem prepričana, da ena ura ne zadostuje, kajti kakovost argumentov vedno ni ravno najboljša. No. Ampak pustimo to, kolega Flanagan. Ja, no, od nas je odvisno, kako kakovostni so naši argumenti. Vi jih morate poslušati. Jaz predlagam, eh, da eh, vzamemo to poročilo in ne začnemo znova. Nikjer niso navedeni, navedena uh, sredstva, ki so bila namenjena grškemu programu. Gre za 250 milijard in velika večina teh sredstev je bila zelo učinkovito uporabljenih eh, zato, eh, da je mm, Evropska unija prisilila grške vlade, da so sprejele različne varčevalne programe. Torej, zakaj ni bil izveden nadzor nad temi sredstvi? E, odgovor na to je vedno zapleten. Zakaj je ne mogoče zaščititi preproste državljane? Na e, Irskem smo sprejeli e, posojila v vrednosti 67, okoli 67 milijard evrov strani trojke. Vemo vsaj, kam so šla ta sredstva, koga natančno smo s tem rešili. Banke, banke, ne le irske banke, ampak eh, banke posod po svetu, predvsem pa v Evropski uniji. Torej, kam so šli ti grški milijoni, kam so šle grške milijarde? Izvedena je bila eh, študija, eh, ki je pokazala, da je približno 90 odstotkov šlo bankam, ne le grškim bankam, ampak bankam, predvsem v Nemčiji in Franciji, pa povsod v Evropski uniji. In le 5 odstotkov eh, mednarodnih sredstev za pomoč Grčiji je bilo dejansko namenjenih oživitvi gospodarstva. In le manj kot 10 milijard v prvem grškem programu je šlo v roke grškemu finančnemu ministrstvu in lahko bi nadaljeval. Po mojem eh, mnenju eh, to, eh, računsko, to poročilo računskega sodišča ni zadovoljivo. Kajti komaj da je bil izveden poskus za nadzor nad 250 milijardami, ki so bile tako rekoč izplačane Grčije, ampak vedno vsaj kakšen razlog za to, zakaj ne moremo storiti tega, kar bi morali. Sedaj pa gospod Kuntis, ki sicer ni član tega odbora. Hvala lepa, gospa eh, predsedujoča. Analiza eh, tega poročila eh, kaže, da je situacija zelo nezadovoljiva. Gospod Dijsselblom je dejal, da so bili ti programi vzpostavljeni ne eh, z namenom solidarnosti in podpore Grčije, ampak z namenom rešitve problemov eh, evropskih eh, bank. Ja, potem ne vem. In predstavnik komisije Oli Ren je to priznal že leta 2014. Sedaj pa imamo pred seboj to poročilo. In ja. Uh, Menda naj bi bilo to predstavljeno na zelo tehničen način, ampak se gre na vse zadnje za političen problem. In mm, javno eh, mnenje v eh, Grčiji je tudi vredno razprave. Vrčevanje, brezposelnost, eh, za vse to naj bi bile krive slabe grške vlade, ki se niso držale programa reform, ki niso upoštevale stroško in tako naprej. Eh, in eh, politika Evropske unije ni prav nič kriva, eh, politika stabilnosti in tržnega gospodarstva. To je političen problem in pri tem opozarjam na posem konkretne primere. Dejali ste, dame in gospodje, iz Evropskega računskega sodišča, da oba programa za Grčijo nista imela nobene prave strategije strategija eh, komisije v odgovor na recesijo eh, pa eh, tudi ni imela nobenega smisla. Enako so zahtevali od Francije, od Grčije, privatizacijo, reze in tako naprej in tako naprej. In potem drugič. Dejali ste, da je bančni sistem dobil 45 milijard za dokapitalizacijo v Grčiji namreč. Eh, in eh, to v trenutku, eh, ko je bil načrtovan ta varčevalni program in ko so bile državne obveznice dane na voljo evropskim bankam. Grkom in pa uh, evropski javnosti dolgujemo konkretno analizo, ne pa tole. Naslednji govornik je gospod Papadimulis. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Evropsko računsko sodišče je predložilo to poročilo in mislim, da je to uh, pozitiven korak. In ugotovljeno je bilo, da je prišlo do napak pri načrtovanju programov in uh, do uh, velikih napak pri uh, prvotnih napovedih. Poleg tega pa je prišlo tudi do težav z preglednostjo in pa um, prevzemom odgovornosti. In to velja tudi danes. In lahko pridemo do enakega zaključka, kot ga uh, je podal gospod Eiselblum povsem uradno pred nekaj tedni. Rekl je, ja, to smo storili za banke. Eh, mogoče bi to lahko povedal že eh, takrat, eh, ne pa eh, zdaj, ko se je iztekel njegov mandat. In eh, ta napaka pri načrtovanju, napačne, napačne prognoze, eh, te napake smo drago plačali, drago plačali in teh argumentov ne morete podcenjevati, če jih tukaj omenjamo, kajti grški narod je to plačal. Na človeški vidik tukaj pozabljate, na ceno, ki so jo morali plačati ljudje, Šlo je za napako zaradi napačnih napovedi. Torej, mogoče se situacija ponovno izboljšuje v Grčiji, eh, mogoče eh, se krepi rast, mogoče se malce niža brezpanselnost, mogoče se malce bolj približujemo eh, ciljem, eh, ampak eh, problemi ostajajo in zato je moje vprašanje sledeče vprašanje namenjeno Evropskemu računskemu sodišču. Zahvaljujem se jim za njihovo delo, nikakor jih ne kritiziram. Ampak kaj boste storili? Kaj boste storili? da uh, boste uh, vzpostavili eh, svoje pravice v odnosu do Evropske centralne banke in Evropska komisija, kaj nameravate storiti vi? Namesto, da izražate sožalje in da vzpodbujate demokracijo in preglednost. Uh, Kajti v Evroskupini se vse dogaja le za zaprtimi vrati in gospa eh, predsedojoča, pomagajte tudi svojim glasom, da bo Evropski parlament zahteval več preglednosti. Gospod Kirkos. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Leta 2016 smo organizirali zanimiv dogodek eh, z predstavniki skupine ALDE, napačni memorandumi, napačna komisija, napačne vlade. Eh, sedaj pa z velikim zanimanjem beremo to kritiko Evropskega računskega sodišča. Po 18 mesecih, 18 mesecev, ali si predstavljate, kaj to pomeni za življenje naših državljanov? In potem si pogledamo priporočilo številka 3 vidimo, da strategija za eh, rast ni bila upoštevana. In eh, pri eh, programih so bila potrebna velika prilagajanja. Od leta 2013 imamo presežek, hkrati pa tudi recesijo in sicer kljub uporabi memorandumov, ki naj bi bili pozitivni. Torej šest let že traja ta situacija in uh, zaradi tega naj bi program spremenili, tako je dejala Evropska komisija. Uh, proračunski presežek, to je uh, cilj, uh, ki ga omenja Evropska komisija. Ta presežek je potrebno omejiti. Napake so bile že ugotovljene, ampak kdaj bo komisija priznala svoje napake? In potem k tretjemu programu. Spet uh, se ponavljajo iste napake. In že prehajam k zaključku. Uh, vlada in pa komisija eh, sta storili napake. Po osmih letih recesije v Grčiji sedaj vidimo majhna znamenja izboljšanja. Eh, zares eh, je grozljivo, da se nekateri skrivajo za tem, kar so sedaj drobtinice napredka. Potrebno bo prevzeti odgovornost, izvesti je potrebno program številka štiri z zgolj institucionalnimi cilji. In potrebno je poskrbeti za strukturne reforme, ki jih država dejansko potrebuje. Najlepša hvala. Ja, dank. Hvala lepa. Tudi sama sem se uvrstila na seznam govorcev. Sem članica tega odbora v eh, skupini za finančno pomoč Grčiji in sodelujemo z odborom eh, Ekon in eh, tako tudi spremljamo ta postopek rada bi prispevala nekaj dejstev k tej razpravi. Eh, programi pomoči za Grčijo so velik izraz solidarnosti evropskih davkoplačevalcev in razumeti morate, da smo morali rešiti tudi banke, kajti eh, pri teh bankah so imeli račune tudi čisto navadni državljani, ni šlo zgolj za bančnike. Eh, torej, zato smo eh, morali rešiti banke, zato da smo rešili prihranke številnih varčevalcev, tudi grških varčevalcev. In uh, ko se je situacija zaustrila in ko je prišlo do nadzora nad uh, kapitalom, smo hitro videli, da potrebujemo delujoče banke in učinkovite banke. Eh, potem pa državne obveznice. Eh, tudi tukaj smo poskušali nadzorovati eh, situacijo. Reči moram, da sem nekoliko razočarana zaradi teh očitkov, kajti pri očitkih ste pozabili na napake grške vlade. In videla sem kot članica te skupine, kaj se dogaja, kadar ukrepi niso popolnoma izvedeni, ampak so izvedeni le na pol. Eh, stare napake grške vlade so bile dramatične eh, in eh, zaradi tega je država praktično tudi bankrotirala. In eh, zdi se mi, da nesorazmerno ocenjujete solidarnost na prizadevanja evropskih državljanov. Eh, poleg tega je bil sprejet Poleg tega je bila sprejeta odločitev, da bomo Grčijo obdržali v euroobmočju, to se je sedaj izkazalo za pravilno. E, tudi to je bila trnova pot e, in e, mislim, da bi izstop Grčije iz euroobmočja popolnoma spremenil današnjo situacijo. Ne moremo seveda spregledati posledice za preostanek evroobmočja. Pri vsem tem, česar nismo vedeli in, in pri vsem tem, kar smo eh, morali potem nadoknaditi leta 2009, se mi zdi, da je razmeroma presenetljivo, kako malo stvari je šlo narobe. Eh, vendar pa eh, so bili kriteriji zelo visoko zastavljeni pri vseh udeležencih. In uh, zato bi se rada zahvalila, seveda pa se vsak lahko vedno odle, odreže še bolje, kot se je. Najprej dajem besedo komisiji, potem pa računskemu sodišču. Like... Najlepša hvala. Rada bi se vrnila na dve točki. Najprej uh, institucionalni setup, to je bilo večkrat uh, omenjeno. Komisija je bila edini predmet revizije, ampak rekli ste, da nismo bili sami pri tem programu. Uh, In rada bi povedala, da so vsi memorandumi o razumevanju izhajali iz uh, deljene odgovornosti. Uh, šlo je za dogovor z grškimi oblastmi in z IMF. Do tega pa smo prišli po dolgotrajnih notranjih eh, razpravah. Sodišče je tudi jasno reklo, da takšna ureditev, čeprav je bila neformalna, da je bila učinkovita. Uh, Eh, sodišče je to tudi formaliziralo, priporočila je eh, podalo v formalni obliki in mi smo jih priznali. V naših eh, pogajanjih smo res aktivno sodelovali. Mislim pa, da ne moremo mi govoriti tudi v imenu drugih institucij, druge morajo tudi sprejeti ta priporočila, tako načelno kot vsebinsko. Eh, spraševali ste v programu ISM in ali je prišlo do kakšnih izboljšav. V mnogih pogledih eh, eh, je bil to korak naprej, imamo nov pravni okvir, boljša je preglednost in tudi demokratična odgovornost je večja. Okrepili smo dialog s parlamentom in kar je tudi pomembno je konsistentnost, doslednost med cilji Evropske unije. To smo tudi okrepili. Eh, program zdaj veliko bolj poudarja rast, socialno kohezijo in zaposlovanje. In mislim, da je to tudi pomembno poudariti. Mm, kje pa smo v tem trenutku? Ravno zdaj, ko govorimo o tem, eh, se je začel tretji pregled in eh, vodja misije, moj kolega, je v Grčiji. Mm, tam bi tudi pričakovali, da bo vodja misije. Upam, da bo ta pregled hitro končan. Um, upamo, da bo program končan naslednje leto poleti. In potem bomo pregledali tudi eh, potek tega programa. Eh, gospa predsednica, vi ste omenili tudi delovno skupino za finančno pomoč. Kot smo se dogovorili, bomo še naprej eh, nadaljevali z našim sodelovanjem, o tem obveščali tudi parlament. Vodja misije, eh, eh, moj kolega vam je tudi na voljo, da pride v vaš odbor in vam da vse najnovejše informacije. Hvala. Še gospod Tomem Gurusa, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Zelo na kratko bi rad odgovoril na nekaj vprašanj, eh, ki so se pojavila. Najprej v zvezi z evroskupino. V tem smislu sem že razložil v poročilu, kakšni so bili odnosi med Evropsko komisijo in evroskupino. V vsakem primeru je evrov skupina bila izven naših revizijskih pristojnosti, nismo mogli izvajati revizije nad njimi in to omenjamo tudi v poročilu. Tako da nismo revidirali političnih odločitev glede eh, samega dejstva, da se eh, dodeli pomoč državi. Prav tako nismo analizirali eh, tega, kaj bi se zgodilo, če Eh, Grčiji ne bi zagotovili pomoči in če eh, ne bi eh, tam izvajali programa, država bi bankrotirala. Ehm, tudi nismo izvajali revizije nad posamezniki oziroma ukrepanjem oblasti in tudi ne vlade. Mm, vlada je eh, tista zadnja odgovorna za izvajanje reform in ukrepov, ki jih je sprejela v okviru programa. Nekaj vprašanj se je navezovalo tudi na uporabo denarja ti programi niso financirali eh, specifičnih projektov, ampak so samo dopolnili finančne zmogljivosti grške vlade. In v tem smislu smo podali mnenje o tem, kako se je eh, razvijala tako imenovana eh, finančna vrzel za programe, ki jih je financirala grška država in kako smo mi to dopolnjevali naprimer tudi, ko je šlo za dokapitalizacijo bank. Potem pa še eno pomembno vprašanje in sicer je šlo za Evropsko centralno banko. V tem smislu sem že povedal, da imamo dve poročili, eh, pri katerih je računsko sodišče naletelo na težave. Um, šlo je za revizijo ECB-a, tukaj so bile težave. Um, in sicer gre za dva problema. Mi imamo omejen e, mandat, omejen na operativno učinkovitost, tako je zapisano v pogodbah in e, zakonodajalec nam je pač dodelil ta omejen mandat. Druga stvar pa je dostop do informacij in pri obeh e, teh dveh stvareh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 Eh, vi tudi lahko prispevate k pojasnitvi oziroma razširitvi našega mandata. Sodišče kot evropska institucija pa nima eh, samo pravice, da eh, to stori oziroma da izvaja revizijo, ampak imamo dolžnost, da to naredimo. V tem trenutku ne obstaja nobena odločitev v zvezi z razširitvijo našega mandata. Uh, ampak eh, bomo pa na tem še delali. Hvala. Eh, za zaključek še poročevalec, gospod Takula. Hvala, gospa predsednica. Mislim, da je bilo vse bistveno že povedano. In sestanek moramo zaključiti ob pol štirih. Gre za zelo široko temo. In če bo v prihodnje prišlo do podobne situacije, bomo morali uh, o teh zadevah še enkrat razmisliti. Niso bili izpolnjeni vsi uh, eh, cili programa, uh, ni še prišlo do vzdržne gospodarske rasti. In treba se bo poglobiti v to, razmisliti, kateri pogoji bi morali biti izpolnjeni. Želel bi si, da bi Evropska centralna banka bila bolj aktivna pri, pri vsem skupaj. Mislim, da je računsko sodišče opravilo dobro delo in gotovo bomo z razpravami nadaljevali v prihodnje. Hvala. Danke, Im, Im Najlepša hvala ta odbor bo februarja v eh, tirkiznem tednu svet obiskal Grčijo. 181 eh, prioritetnih programov si bomo ogledali in ogledali si bomo napredek dosežen od leta 2015, eh, pa tudi nove projekte iz migracijskega sklada. Hvala lepa, da ste prišli. Hvala lepa. Eh, za udeležbo in če se želite udeležiti trialoga, ki poteka v dvorani tukaj zraven, ste seveda dobrodošli.